tem je zapisnik sprejet. Gospod Dimitar Stojanov je eh, umaknil svoj predlog za varstvo eh, imunitete. Eh, pristojni odbor je to sprejel na znanje in ustavil postopek. Politična skupina SD Gue in strani